človekovih pravic, zato da bi se izboljšala pravna situacija za LGBT populacijo. Hvala. Dank, Hvala komisarju Pibaksu za zaključek. Imam, lahko rečem, da eh, imamo eh, predloge eh, poslanskih eh, skupin. Sedaj gremo na naslednjo točko. Litrejski begunci ujeti kot talci na Sinaju. Najprej gospa kolegica Šake za eno minuto. Hvala, gospod komisar. V Sinajski e, puščavi zadržujejo zelo veliko ljudi e, in sicer zanje naj bi se plačala odkupnina na Sinaju od leta 2007 eh, eh, obstajajo eh, različni postopki in postopke egipčanskih oblasti naj bi še izboljšali zato, da bi preprečili tihotapljanje ljudi. Skrati pa je treba spoštovati mednarodne standarde. To pomeni, da ne bi eh, smeli uporabljati nasilja zoper begunce eh, in migrante. Eh, in to je tisto, za kar bi se morali eh, zauzemati tudi mi. Hvala, kolegica Šake. Sedaj pa kolega Sasoli. Mm, Gospod predsedujoči, položaj je tu zelo resen. Menimo, da je ta zadeva, s katero se ukvarjajo tudi evropski mediji, vredna pozornosti Evropske unije in parlamenta, pri čemer pozivamo tudi komisijo naj temu posveča več pozornosti, saj je to res nujna humanitarna zadeva. In v takem primeru morajo države članice storiti vse, kar je v njihovi moči, da pomagajo tem beguncem, da zapustijo to ozemlje. In mi menimo, da lahko države članice te begunce sprejmejo. Zato pozivamo komisijo, naj stori vse, kar je mogoče in uporabi tudi sklade, iz katerih lahko črpa sredstva, med drugim tudi Evropski sklad za begunce. Hvala. Hvala, kolega Sasoli, sedaj pa kolega Teno. Predsedujoči, mi obsojamo ravnanje proti tem eritrejskim žrtvam, ki kar eh, že spominja na sodobno suženstvo, ki ga izvajajo tihotapci. In tudi pozdravljamo vse, kar ukrep, eh, izvaja vlada v Egiptu, zato da bi spustili te begunce. In tudi hudo je, zakaj sploh bežijo te ljudje. To pa zato, ker je režim, odkuda prihajajo, eden od najbolj represivnih na svetu in zato skušajo ljudje živeti boljše življenje drugje. In namesto, da bi morali bega, bežati iz Eritreje, oziroma morajo bežati iz Eritreje, ki je trpela zaradi vojne in pa zaradi korupcije in pa zelo slabega gospodarstva. Spletna stran Wikileaks kaže, da so tudi ZDA diplomati tega diktatorja razglasili za krutega in um, grozovitega. In moramo tudi od, um, prekiniti vso pomoč tej državi. Hvala kolega Tenok, naslednji pa za eno minuto kolega Preda. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Vsako leto mora na stotine ljudi bežati iz tega konca sveta in eh, bežijo proti Egiptu. Vendar pa so potem žrtve tihotapcev ljudi, to so kriminalne združbe, ki ne spoštuje človekovega življenja, kaj ti vse stavijo samo na odkupnino. Nevladne organizacije, ki se zauzemajo za zaščito teh beguncev, so rekle, da gre do odkupnine do 8 tisoč na osebo In ne smemo zamižati pred tem um, trpljenjem. In najbolj prizadete pa so ženske, ki so podvržene še posilstvu. Moramo pa biti tukaj konstruktivni in moramo priznati trud egipčanskih oblasti, podpreti moramo državo pri boju proti tihotapljenju ljudmi. Ne potrebujemo pa samo ostrih besed, ampak konkretne metode sodelovanja, kajti ena sama država ne more opraviti s takšno prakso. Hvala. Hvala kolega Preda, sedaj pa kolega Tavarež za dve minuti. Hvala lepa. Dragi kolegi, položaj eritrejskih beguncev na Sinajski puščavi je zelo resen, kot so že povedali drugi kolegi pred menoj. Zato je treba resno obravnavati ta položaj in resno obravnavati problem tih otapcev z ljudmi in njihov način ravnanja z njimi. Zato moramo delovati zaščitniško do beguncev in ne smemo pozabiti na žrtve. Pozabiti pa tudi ne smemo na razloge, zaradi katerih so ti begunci prišli na Sinaj preko Libije. Na Sinaj, odkudar nameravajo iti v Libijo, od tam pa v Italijo. Tako da se moramo zavedati, da te osebe, ki se znajdejo tukaj v neke vrste severnoafriških koncentracijskih tobeliščih, v bistvu nimajo druge možnosti izhoda. Zato pozivamo Evropsko komisijo, naj hitro pošlje v Egipt komisijo, ki bo na kraju samem preverila situacijo. Ravno tako pozivamo vse naše institucije, naj pozorno spremljajo to situacijo in naj razmišljajo o uporabi sredstev iz Evropskega sklada za begunce in naj pri tem upoštevajo, da je za eritrejske begunce to edina možna pot. Vendar pa naselit vrnitev teh beguncev in uh, tabori za te begunce predstavljajo problem, ki ga mora tudi svet obravnavati. Če bi že odobrili predlog glede teh taborišč, bi lahko Evropska unija začela izvajati nujni postopek za odobritev sprejetja teh beguncev na svoje ozemlje, da ne bi ostali ujeti kot talci na Sinaju. In zato mora svet predvsem poskrbeti, da bo svoje delo upravil najprej doma. Hvala. Hvala, kolega Tavares. Naslednja je kolegica Lohpiller. Najlepša hvala, predsedujoči. Telefonski pogovor med eritrejskim duhovnikom v um, Italiji in, in nekim eritra, eritrejskim beguncem. Uh, je bil tisti, ki je prispeval k temu, da smo pravzaprav izvedeli, kaj vse se dogaja, da vemo, da ljudi eh, streljajo, čeprav so plačali odkupnino. Kar nekaj ljudi je bilo že žrtev na tak način in ta, eh, ti dogodki so bili povod, da smo natančneje se začeli ukvarjati s tem, kaj se dogaja na izraelsko-egipčanski meji, kjer je vedno več beguncev, ki poskušajo priti v Evropo ali v Izrael in nimajo uradnih dokumentov. Na izraelski strani je e, zaprto vojaško območje, kdor pride tja, se mora zagovarjati pred vojaškimi sodišči. Od leta 2007 so po podatkih e, Human Rights Watch eh, ustrelili vsaj 85 ljudi, ki so poskušali prečkati mejo. Izraelska vlada govori o več kot tisoč migrantih mesečno, ki poskušajo brez papirjev priti v državo. Uh, Eh, zaradi česar tesneje nadzorujejo to mejo. Ravno tako je bil v bližini postavljen, eh, postavljeno taborišče za te begunce. Pozivamo k tesnejšemu sodelovanju z UNHCR in k zagotavljanju pravic teh ljudi. V Evropi Ne smemo zatiskati si oči pred usodo migrantov, ki jih odganjamo z svojih zonanjih meja in ki se ne morejo vrniti v svojo domovino, kot to velja za eritrejske begunce. Hvala. Najlepša hvala, kolegica Lohpiler. Naslednji je kolega Kacmarek za eno minuto. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Gospod predsedujoči, dame in gospodje, Begunska situacija v Sinaju je grozna. Egipčanske oblasti poskušajo omejiti trgovino z ljudmi in eh, dejansko moramo pomagati vsem talcem in um, beguncem, ki potrebujejo našo pomoč, ter se boriti proti trgovini z ljudmi. Moramo pa tudi razumeti, zakaj do nje prihaja. Moramo razumeti, kakšna je situacija v Etiopiji in drugih afriških državah na tem območju, odkudar prihajajo največji migracijski pritiski. Če se ne bomo lotili korenin in razlogov za, ta, za problem, ne bomo rešili problema. Zaradi tega predlagam, da podprete eh, eh rezolucijo EPP, ki se nam zdi boljša naše odskupne rezolucije. Najlepša hvala. Kolegica Gomez, za eno minuto je naslednja. Hvala lepa. E, Egipt si ne more zatiskati oči pred grozodejstvi, ki se dogajajo z begunci iz Afrike, e, ki prihajajo iz Somalije in Eritreje, e, bežijo iz držav in poskušajo priti v Izrael preko Sinaja. Egipt je dejansko uh, usposobljen in upravičen, da uh, prevzame iskalce azila, uh, ki bežijo pred terorjem. Uh, kot vemo, so to uh, države, kjer vlada največji teror v svetu. Uh, vendar pa egipčani naredijo le to, da jih uh, sprejmejo, jih uh, Eh, prevarajo in po poti jih tudi ubijajo. Že 85 jih je bilo ubitih. Eh, če bi Egipt eh, spoštoval svoje obveznosti z, v zvezi z begunci, bi bilo seveda bolje. Treba je pozvati k sodelovanju tudi visoki komisarjat za begunce. Najlepša hvala. Kolega Rinaldija ni.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 Eritrejski begunci so talci v Sinaju, pravi talci. In odnosi med Italijo in Libijo ter dejstvo, da je Evropa zaprla svoja vrata za begunce in uh, tiste, ki se preselijo, želijo preseliti vanjo, uh, jih sili, da gredo po poteh, ki so izredno nevarne. Ti, tisti, ki odhajajo iz Eritreje, so politični begunci. Eh, tudi svoje družine izpostavljajo nevarnosti. Če v tem parlamentu nismo pripravljeni reči, da Evropa eh, mora eh, preprečiti tako situacijo oziroma narediti vse, da se preneha, potem je to nujno zapisati tudi v rezoluciji. ne smemo govoriti le o Egiptu, moramo govoriti tudi o Evropi. Eh, zavedati se moramo, da so ljudje izpostavljeni ogromnemu tveganju, eh, pred njimi zapiramo vrata in jih s tem izpostavljamo življenjske nevarnosti hvala kolega paka za eno minuto je naslednji hvala gospod eh, predsedujoči kolegice in kolegi eh, sinajska meja je pot eh, po kateri na tisoče eritrejskih beguncev bežijo iz svoje dežele v boljšo prihodnost seveda pri tem potrebujejo pomoč eh, trgovcev z ljudmi, ki jim plačujejo tako, da lahko gredo čez mejo brez dokumentov. In eh, sami begunci nimajo eh, nobenih pravic v odnosu do trgovcev z ljudmi, eh, iz, prepuščeni so jim na milost in nemilost. Pred kratkim smo uh, bili priča um, zelo hudim razmeram in prišel je čas, da uh, najdemo civilizirano rešitev za ta velik problem. Dank, Hvala. Sedaj še preostali govorniki, kolegica Makovej za eno minuto. December... Najlepše hvala. 10. decembra je UNCHR rekel, da je približno 250 erotrovskih begencov zadržanih kot talci v Sinaju in eh, pri plačali so zato, da bi lahko živeli v boljših razmerah. Trenutno jih držijo v kontejnerjih, v piščavi in pogosto pretepajo. Eritrejska eh, situacija oziroma ga, eh, vlada se obnaša zelo. Eh, neustrezno in zato pozivamo Egipt in Izrael v prvi vrsti, da um, preprečijo uh, delovanje teh kriminalnih združb in predvsem, da poskrbijo za uh, begunce v skladu z uh, standardi in določbami Visokega komisijata za begunce. Hvala kolegici Mekavej. Zdaj pa prehajamo na postopek. KGI, najprej gospa Basisko za eno minuto. Președinte, încă de la început doresc să subliniez faptul. Spoštovani gospod predsedujoči, že od samega začetka naj opozorim na to, da osnutka da podpiramo osnutek resolucije Evropske ljudske stranke. Nim nam uspelo doseči dogovora z drugimi poslanskimi skupinami, da bi lahko sprejeli skupno resolucijo. Uh, Razmere v tem delu Afrike so zaskrbljujoče, kajti vlada eh, sodeluje oziroma podpira z nezakonitim kriminalom. Veliko število migrantov prečka to območje in 250 eh, beguncev je v tem primeru eh, predmet ponižanja. Razmere pa se še zaostrujejo ne gre samo za to, da družine eh, beguncev nimajo ustreznih sredstev za plačilo odkupnin. Ukrepati moramo proti tem kriminalnim združbam, ki morajo priti pred sodišča in ustaviti moramo to mučenje. Hvala. Hvala. Kolega Šegedi je naslednji. Köszönöm a szót eh, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi in kolegice, seveda obsojam način, kako se ravna s temi begunci in podpiram to, da Evropska unija ukrepa za njihovo zaščito in za izboljšanje njihovih razmer ampak smer, ki jo zasleduje to poročilo, je po mojem mnenju slepa ulica. Nekaj točki tukaj, ki so po mojem izredno slabe. Najprej je tu vzpostavitev sklada, da bi pomagali tem beguncev, tega ne morem podpreti. Eh, sploh glede na to, da na milijone ljudi v Evropi živi v revščini, samo na mačarskem 3 milijoni ljudi veliko upokojencev ne more niti plačevati svojih zdravil in to ne velja samo za Mačarsko, ampak je to vse splošen trend. V prvi vrsti moramo torej pomagati svojim eh, ravnim, eh, svojim revnim, imamo pa sočutje z ljudmi, ki tam trpijo. Eh, kar zdaj v begunce, pa se moramo zavedati, da je eh, Evropska unija že posem nasičena, lahko smo posredniki, ne moremo pa biti eh, ciljna država. Najlepša hvala, gospod Čegedi, še dva govornika sledita, najprej gospa Kretu za eno minuto. Majoritata cetățenilor din Eritreea aflați acum în desertul. Gospod predsedujoči, večina državljanov v Eritreji Eh, poskuša izbežati iz te diktature in eh, si zato zaslužijo status beguncev v skladu s pravili OZN. Mednarodna skupnost bi morala uresničiti svojo odgovornost in pomagati tem ljudem. Ti ljudje v človeka nevrednih razmerah eh, živijo v puščavi, eh, zaskrbljujoče so tudi okoliščine, v katerih živijo ženske. Tukaj bi morala mednarodna skupnost nedvomno intervenirati. Kar zadeva trgovino z ljudmi, pa so bili Izraelci tisti, ki so v zadnjih letih ubijali priseljence. Mislim, da se moramo proti temu pojavu boriti z vsemi silami. Tudi visoki komisarjat OZN za begunce bi moral tukaj poseči za izboljšave eh, na tem področju. Najlepša hvala. Še kolega Cjebrov za zaključek postopka Catch the Eye. Gospod predsedujoči, gospod komisarka, eritrejski begunci so v tragičnem položaju. Priča smo uh, tem zelo težkim razmeram in razumeti moramo, zakaj do njih prihaja. Nespoštovanje človekovih pravic in preganjanje političnih uh, disidentov ter kristjanov v Eritreji, to so uh, Eh, korenine tega tragičnega problema. Moramo narediti vse, kar lahko naredimo, da se spremeni odnos do eritrejskih oblasti. Leta 2007 je trenutni vodja Eritreje, ki je odgovoren za grozno situacijo v um, Eritreji, tisti, ki smo ga z. Uh, pompom sprejeli v Bruslu. Najlepša hvala. Za zaključek razprave v imenu komisije pa še komisar Pibalks. Eh, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, Evropska komisija je enako zaskrbljena kot Evropski parlament. Eh, poročilo, ki smo ga prejeli, govori o 100 tisočih eh, iz Eritreje, eh, Somalije eh, in drugih držav, tudi Etiopije. To so ljudje, so plača, eh, za katere so plačali visoke zneske, da bi jih izpustili. Ugotovili smo, kakšna je situacija in sedaj moramo ukrepati. Delegacija Evropske unije v Kajru ima tesne stike z lokalnimi organizacijami eh, civilne družbe eh, ter tudi z UNCHR in regionalnimi predstavniki v eh, Kajru. Zelo natančno spremljajo razvoj dogodkov. Ministrstvo za zunanje zadeve je prejela ustrezne depeše, v katerih smo izrazili svojo zaskrbljenost ter prepričanje, da Egipt, Egipt američanske oblasti eh, morajo ukrepati, da eh, osvobodijo te ljudi ter jih ustrezno zaščitijo. Obstajajo poročila, da potekajo preiskave in eh, upamo, da se bo v naslednjih dneh situacija razjasnila. Vendar ta primer ni edini primer, ki nas zaskrbljuje. Eh, migranti in begunci v Egiptu eh, so eh, izpostavljeni hudim incidentom. Najresnejši se dogajajo pa na Sinaju. Preko Sinajske meje večkrat gredo begunci, ki so potem izpostavljeni mučenju in neustreznemu ravnanju. Eh, seveda se to povezuje z političnim eh, situacijo in spoštovanjem človekovih pravic. Pred kratkim se je, oziroma 14. decembra se je srečal eh, v Kajro ustrezen odbor in Evropska unija je vedno znova pozivala egipčanske oblasti, da izboljša eh, sistem eh, za zaščito eh, beguncev ter jim zagotovi finančno in tehnično pomoč. Evropska unija je ravno tako pozvala egiptovske oblasti, da uporab. Reku, omenila je um, princip eh, nevračanja, eh, ki ne sodi eh, v, ta, v te situacije. Pri tem pa obstaja mandat za celotno območje, vključno s Sinajem. Nekaj dobrih stvari moramo izpostaviti. izpostaviti. Letos je Egipt sprejel novo zakonodajo, ki je opredelila trgovino z ljudmi kot zločin in zaščitila žrtve. Upamo, da bo eh, egipčanska administracija sedaj začela učinkovito ukrepati, da se začne eh, res izvajati ta pravni okvir in tukaj smo jim ponudili naše sodelovanje. Še naprej bomo eh, podpirali um, visoki komisarjat za begunce in njihova prizadevanja ter eh, nevladne organizacije, da bi izboljšali položaj eh, beguncev in um, talcev. Še naprej eh, bomo spremljali, kakšna je situacija za temi begunci oziroma talci v Sinaju in se bomo tudi glede tega obrnili na egiptčansko vlado. Predtem pa obžalujem, eh, da je prišlo do izgube eh, številnih življenj. Najlepša hvala, gospod komisar. Postopkovna zadeva, izvolite, kolega Tavares. Well, commission... Najlepša hvala. Uh, komisija je očitno imela pripravljen odgovor, eh, ni se pa odzvala na posamezne konkretne zadeve. Kolega, želeli ste spregovoriti v zvezi s poslovnikom, torej govorite o tem in ne o čem drugem. Mikro. Mikrofon, prosim. Of... Seveda gre za postopkovno zadeva. Komisijo smo izredno prosili, uh, Eh, da pošlje delegacijo v um, Egipt in vidi situacijo na terenu uh, po uh, eh, za ključku postopka, uh, da se ugotovi, kaj so zadeve. Hvala kolega, ampak to ni postopkovna zadeva. Seveda lahko zastavite vprašanje komisije, ampak komisija je tista, ki se odloča, ali bo nam odgovorila ali ne. Uh, Razprava je s tem končala. Prejeli smo šest osnutkov uh, resolucij. Naj povem še, da je na voljo.